Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje, kolegi. Očitno je, da se Božič eh, približuje, zelo malo nas je tu, ampak kakorkoli že, veseli me, da imamo uh, tu um, ministra, gospod uh, eh, gospoda Luka in gospodo, gospo Mauro, se pravi ciprskega ministra za pravosodje in javni red in pa ciprsko ministrico za notranje zadeve. Torej, oba sta tu in bosta predstavila dosežke ciprskega predsedstva na področju pravosodja in notranjih zadev v zadnjih šestih mesecih, se pravi ciprskega predsedstva, eh, zlasti pa bos, vas bosta obvestila o eh, Svetu za pravosodje in notranje zadeve z dne 6. in 7. decembra 2012. Se pravi, najprej bomo imeli predstavitev, na to pa še nekaj časa za predstavo, za eh, vprašanje, oprostite. Torej, eh, predlagam, da začnemo z gospod Mauro. Gospa Mauro, izvolite. Dobro jutro, spoštovani kolegi, spoštovani člani parlamenta tudi v imenu eh, kolega, ciprskega ministra za pravosodje in javni red, eh, se vam zahvaljujem za današnje vabilo in za odlično sodelovanje, ki smo ga uživali v zadnjih šestih mesecih v času ciprskega predsedstva. Nadaljevala bom v grščini, če dovolite. Spoštovani predsedujoči, gospe in gospodje, člani Evropskega parlamenta, hvala lepa za to priložnost, ki ste mi jo ponudili, da lahko predstavim delo ciprskega predsedstva in pa razvoja najpomembnejših vprašanj, s katerimi smo se ukvarjali v zadnjih šestih mesecih na področju pravosodja in notranjih zadev. In pa torej tudi o vprašanjih, ki še ostajajo odprta na tem področju. Moj kolega, minister za pravosodje in javni red, bo eh, svojo predstavitev naredil kasneje. Za nas eh, je bil to velik eh, izziv, zlasti glede na svetovno gospodarsko krizo in pa um, pritiske na območju evra, pa tudi krize na samem Cipru. V času predsedovanja eh, sveta smo zelo dobro sodelovali z Evropskim parlamentom, eh, vodili smo zelo uspešen dialog na vseh eh, področjih in uspeli smo doseči konkretne rezultate v korist vseh državljanov. Kot sem omenila že prej, torej pred tem odborom v mesecu juliju, je bil eh, naš namen, da do konca leta 2012 um, Vzpostavimo eh, skupni evropski sistem za azil skladno s štokolmskim programom. Lahko vam zagotovim, da smo zelo trdo delali Eh, v smeri uresničevanja tega cilja, čeprav smo se soočili z veliko težavami, torej želeli smo zagotoviti kakovostno zakonodajo eh, in pa zagotoviti pravice tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito in pa tudi eh, želeli smo zagotoviti, da se prepreči kakršnekoli zlorabe. Torej, uspeli smo zagotoviti direktive uh, na področju pogojev vstopa. Um, Pri pogajanjih smo zabeležili napredek glede direktive o postopkih eh, na področju azila. Lahko rečem, da so tiste točke, o katerih eh, moramo še naprej razpravljati, so sedaj omejene na zelo majhno število, se pravi en, eno ali dve vprašanji še ostajata odprta. Eh, in eh, svet je oktobra 2012 prejel splošni pristop za pogoje komisije, ki bodo predstavljeni prihodne leto. Torej, parlament eh, je eh, sprejel prve amandmaje, torej prvi trialog eh, bo danes. Želel bi povdariti, da smo sedaj že zelo blizu končne, končne odločitve na področju skupnega sistema za azil in vse stranke lahko, se lahko poslužijo tega dinamizma, ki smo ga vzpostavili, eh, da bomo čim prej eh, dosegli ta cilj. Torej, tu si moramo prizadevati za večjo konvergenco, ne samo na pravnem področju, ampak tudi v, v praksi. Pomembno je da uh, države članice uničajo, uživajo učinkovito podporo, da se lahko dejansko uh, soočajo z izzivi. Spravo potrebujemo um, dobro sodelovanje in pa tudi uh, učinkovito in praktično uh, solidarnost in na uh, svetu za pravosodje in notranje zadeve uh, v tem mesecu smo uh, slišali informacije o doseženih ciljih od junija 2012. Na področju priseljevanja je bil zabeležen pomemben uh, napredek um, pri razpravah, zakonodajnih razpravah. Uh, na eh, področju mm, napotitev eh, sezonskih delavcev in prav tako eh, sodelujemo tudi pri trialogu o teh dveh zakonodajnih postopkih. Včeraj se je začel trialog o direktivi o sezonskih delavcih in to pozdravljam. Zlasti v luči tega, da so bila Eh, predhodna pogajanja zelo um, zahtevna. Prepričani smo, da bodo vsi um, konstruktivno sodelovali in da bo uh, ta zakonodaja lahko čimprej sprejeta in bo to še en korak naprej v smeri integrirane politike priseljevanja Evropske unije. Uh, Pri tem ne smemo pozabiti tudi eh, konference strokovnjakov lokalnih in pa regionalnih eh, oblasti, ki je bila organizirana novembra meseca. In eh, tu naj še enkrat ponovim, da je vključevanje glavno pri, pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za priseljevanje tu se soočamo tudi z različnimi izzivi, torej z zakonitega priseljevanja eh, in pa tudi vseh vidikov človekovih pravic in temeljnih eh, pravic. Eh, tu zelo tesno sledimo evropskim smernicam na tem področju. Prizadevamo si za boj proti um, um, trgovini z belim brangom, ki je še vedno zelo uh, velik izziv za Evropsko unijo. Svet je oktobra meseca sprejel uh, sklepe, uh, ki se navezujejo na novo uh, strategijo Evropske unije na področju trgovine z belim blagom. Uh, In na to temo smo oktobra v Bruslju organizirali tudi konferenco o še bolj tesnem sodelovanju med državami članicami in pa inštitucijami Evropske unije pri promociji integriranega pristopa v boju proti trgovini z belim blagom. Tu bi omenila še eh, drugo poročilo eh, o akcijskem programu za eh, krepitev zunanje dimenzije Evropske unije na tem področju. To poročilo je bilo predstavljeno zadnjemu svetu decembra. Prav tako smo si prizadevali tudi za posvetovanje na tem področju in uh, Zelo smo zadovoljni, da se je trialog eh, včeraj začel in eh, prizadevali si bomo še naprej za eh, odkrit in pa um, konstruktiven uh, dialog in uh, tudi zato, da bo uh, evropski sistem nadzorovanja vzpostavljen 1. oktobra 2013 kot predvideno. Želela bi uh, izraziti tudi zadovoljstvo predsedstva za konstruktivni pristop uh, Evropskega parlamenta in komisije ampak ki, ki nam je omogočil, da smo že pri prvem branju prišli uh, do uh, sporazuma o uh, uredbi o tehničnih eh, amantmajih, spravo osnutku uredbe o tehničnih amantmajih glede eh, mejnega nadzora. Ne moremo imeti integrirane politike na področju eh, priseljevanja, če nimamo ustreznega dialoga z državami izvora in pa tranzita in eh, v času predsedovanja smo si prizadevali za implementacijo sklepov sveta eh, na področju globalnega pristopa pri integraciji in priseljevanju. Bolj specifično eh, smo naredili nekaj korakov v smeri sporazumov o partnerstvu z Tunizijo, z Marokom, Jordanijo in upamo, da bo to eh, vodilo v um, sklenitev uh, sporazuma, partnerske sporazuma o mobilnosti. In eh, prav tako delamo tudi na strateškem partnerstvu z Indijo. Tu smo dosegli sporazum zato, da bomo lahko vzpostavili eh, sodelovanje na osnovi skupnega programa za eh, integracijo in mobilnost. In prav tako eh, smo s Kitajsko vzpostavili celo vrsto programov sodelovanja. Istočasno smo nadaljevali s sodelovanjem z Združenimi državami Amerike in strinjali smo se, da bo do združene države prejele um, integracijski program za priseljevanje in prav tako uh, smo sklenili tudi sporazum z Rusijo oziroma uh, je to predvideno za prihodne leta. Torej pravica do prostega gibanja in sorodne pravice uh, je nekaj, na čemer vse čas delamo. Unija mora biti bliže svojim državljanov in to mora biti v centru vseh eh, politik. In zato moramo tudi obveščati državljane o vseh koristih, ki jih eh, te politike za nje prinašajo in to v tesno sodelovanju z Evropskim parlamentom in zato se vam zahvaljujem. Uspeli smo eh, končati posvetovanje eh, o Evropskem letu državljanov 2012-2013 in to bo imelo eh, pomembne dolgoročne učinke za zbližanje Evropske unije in pa njenih državljanov. In na koncu bi želela spregovoriti o uredbah o finančnih inštrumentih eh, na področjih eh, notranjih zadev v okviru eh, večletnega finančnega okvira. To je bil resnični izziv. Ta tema je ena izmed najpomembnejših najpomembnejših in najbolj eh, eh, zapletenih eh, vprašanj, s katerimi smo se soočili v času predsedovanja, zlasti glede na težko gospodarsko situacijo v Evropi. Ampak kljub temu vas lahko z velikim zadovoljstvom obvestimo o tem, da smo dosegli do neke mere doseči splošni pristop pri horizontalnem pristopu in pa um, na področju uh, meja in viz in upam, da, vizumov in upam, da bomo jutri dosegli uh, sporazum eh, tudi uh, na področju azila, uredbe o azilu in pa uredbe o uh, notranji varnosti in pa uh, s policijskem sodelovanju. Zlasti se uh, mi zdi pomembno, da uh, spodbujamo dve, dva predloga za zvišanje stopne sofinansiranja za države članice, ki so prejele pomoč iz podpornih mehanizmov zaradi težke gospodarske situacije. In želel bi se zahvaliti zlasti Evropskemu parlamentu za njihov duh sodelovanja pri podpori tem dvem predlogom na koncu naj povem še naslednje. V času našega predsedovanja smo si odkrito in zauzeto prizadevali za to, da bomo čim bolj odkrit um, posrednik. Želeli smo si doseči čim bolj učinkovito eh, Evropo, Evropo, ki bo bliže svojim državljanom, ki bo solidarna, ki bo eh, bliže tudi svojim eh, sosedom, kjer bo vladala socialna kohezija. In v, upamo, da bo irsko predsedstvo nadaljevalo z našimi skupnimi napori v tej smeri. za vsak korak, ki ga je naredilo predsedstvo. Moram reči, da je Evropski parlament eh, zelo eh, pomagal in eh, prispevek Evropskega parlamenta je bil zelo pomemben in zato se vam prisrčno zahvaljujem. In na koncu, po predstavitvi mojega kolega ministra, vam bova na voljo za vsako vprašanje ali pripombo, ki jo boste morda imeli. Hvala. You, Hvala lepa, gospa Mauro, gospod Luka. Izvolite. Hvala lepa, predsedojoči. Tudi sam bi se rad zahvalil za priložnost, da predstavimo delo ciprskega predsedstva v drugem semestru leta 2012 gospod predsednik, spoštovani eh, člani Evropskega parlamenta na eh, področju pravosodja in javnega reda, je ciprsko predsedstvo že od samega začetka si zadalo nalogo, da se bo eh, spopadlo z različnimi izzivi, ki jih predstavljajo zlasti čezmejna in čez sektorska vprašanja, torej zlasti, kar se tiče vzpostavitve eh, strategije notranje varnosti in eh, Ciprsko predsedstvo se je zlasti osredotočilo na eh, krepitev policijskega sodelovanja in izmenjave informacij pri boju čezmejne, čezmejnega kriminala in pa um, kriminala torej na internetu, um, pornografije zlorabe otrok, eh, finančnega kriminala in tako dalje. Eh, in pa tudi na področju eh, terorizma smo se osredotočili na, na, na vzpostavitev štirih stebrov evropske strategije boja proti terorizmu. Ciprsko predsedstvo je sprejelo sklepe Eh, sveta na področju um, mehkih eh, tarč eh, terorističnih napadov in to je še toliko bolj pomembno v luči zadnjih, zadnjega terorističnega napada v Bolgariji in pa tudi v luči um, vseh javnih mest v eh, Evropi, ki morajo ostati odprta in jih je potrebno zaščititi. Eh, prav tako smo se osredotočili na eh, varnost javnega transporta in na zaščito tega pred terorističnimi napadi. Osredotočili smo se tudi na torej, zagotavljanje večje varnosti javnega prometa. To je bila za nas prednostna naloga in eh, glavni cilj tu je eh, zaščita vseh eh, oseb, ki so povezane s tem, se pravi tako potnikov, kot pa tudi zaposlenih, naprimer na letališčih. Pripravili smo poročilo o implementaciji sklepov sveta in na ta način uh, smo želeli izboljšati uh, tako notranje kot zunanje vidike boja proti terorizmu. Uh, govora je bilo tudi o tem, uh, kako ti ekstremisti lahko um, privlačijo ljudi, da za njih delajo. Uh, govorili smo tudi o um, elektronskem kriminalu, o zunanjih eh, vidikih implementacijskega programa. Eh, kar se tiče skupnega, skupnih srečanj z mm, zunanjo, službo za zunanje zadeve, ki je bil eh, lani, je bilo odločeno, da bo VAC tu povezava za sodelovanje s tretjimi državami. Eh, prizadevali smo se tudi za horizontalne skupine eh, prijateljev, predsedstva, eh, za boljšo koordinacijo na ravni sveta in za prizadevanje za bolj učinkovit skupni pristop. Kar pa se tiče boja proti organiziranemu kriminalu, čezmejnemu organiziranemu kriminalu, smo vzpostavili Eh, sistem um, registra uh, imen potnikov. Uh, tu bi povdaril, da je to resnično potrebno. Zlasti je potrebno v luči tega, da je Evropska unija že sklenila sporazume uh, s tretjimi državami, ki je uh, omogočil uh, tretjim državam dostop do registrov evropskih potnikov, ki potujejo v te tretje države. Eh, vendar pa na evropski ravni še nismo uspeli eh, tega razjasniti in želel bi podariti naslednje. Če ne bomo imeli eh, skupnostnega pristopa, potem imajo države članice na nacionalni ravni svoje lastne sisteme registrov potnikov in nekatere države so to že dosegle. Direktiva o um, registru potnikov. Uh, ureja eh, torej zbiranje teh podatkov na nacionalni ravni, oziroma možnost je, da ali uredba lahko to uredi, predvidi, ali pa je to prepuščeno državam članicam svet eh, tu eh, pričakuje v pozitivnem eh, duhu razprave o besedilu te direktive. Um, kot veste, da uh, med, v, v sporazumu med Evropsko unijo in Kanado uh, Evropska komisija še ni podala nobenega uh, konkretnega teksta in zato bi prosili komisijo, da uh, nadaljuje z. Uh, pogajanji, zato da bomo imeli pred seboj čim prej eh, besedilo sporazuma, ki bo čim bolj podobno eh, besedilu sporazuma za Avstralijo, ki bo eh, zadovoljiv za vse države članice. Kar se tiče boja proti organiziranemu kriminalu na, v finančnem sektorju, je Cipr sprejel končno poročilo petega kroga vzajemne vzajemnega ocenovanja situacije pri finančnih izmenjavah in eh, tu eh, smo o tem razpravljali na eh, svetu oktobra. In ministri so to podprli in zato bomo še naprej delali v, na tem sektorju in z, prizadevali si bomo za uh, zakonodajni uh, okvir uh, ki bo omogočil bolj učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu v finančnem sektorju. Eh, Države vam članicam bomo predstavili, kakšni postopki morajo biti, moramo slediti za čim boljšo implementacijo teh eh, sklepov. Kar pa se tiče operativne ravni pri boju proti organiziranemu kriminalu, smo se usredotočili eh, na boj torej proti organiziranemu resnemu uh, kriminalu. Eh, in ko smo začeli, smo si, eh, s predsedovanjem smo si se zlasti osredotočali na eh, večletne strateške plane in pa na implementacijo operativnih akcijskih načrtov, tako da vsi udeleženci bolje poznajo svoje vlogo eh, pri izvajanju akcijskega načrta za 2012-2013. Istočasno pa tudi um, nadaljujemo tudi z implementacijo akcijskega načrta za 2012. Uh, nasplošno ugotavljamo, da je bila implementacija zadovoljiva, vendar še vedno ostaja uh, precej možnosti za izboljšave, uh, zlasti na področju uh, torej izmenjava informacij eh, pri eh, nacionalnih eh, ciklih, pri koordinaciji in tako dalje. Sprejeli smo tudi akcijske načrte za 2014 in implementacija se bo začela prihodne leto. In na koncu naj povem še to, da predsedovanje nadaljuje tudi že z vsemi dejavnostmi, ki so jih začele začela prejšnja predsedstva na področju boja proti organiziranemu eh, kriminalu. Ta eh, administrativni eh, pristop je pač, en vidik tega, ki je zelo pomemben. In v okviru tega prvega kroga, torej na začetku oktobra, smo um, vzpostavili cilje te eh, mreže in pa eh, torej cilje za prihodni 12 eh, mesecev in to se bo začelo septembra 2013. Na to je bilo govora tudi o fenomenu um, um, ponarejenih uh, dokumentov in pa zlorabi teh uh, ponarejenih dokumentov, potnih dokumentov in uh, ugotovimo lahko, da je treba uh, uporabiti posebne uh, metodologije preverjanja potnih dokumentov, zato da se lahko ugotovi, če so ti ponarejeni ali ne. Te, ta priročnik, ki je bil napisan za tiste, ki eh, delajo na uh, eh, menjih eh, točkah, bo omogočil še boljši nadzor nad uh, tem fenomenom. Kar se tiče policijskega sodelovanja, ciprsko predsedstvo meni, da je pomembno, da imajo vsi dostop do uh, pravilnih eh, in pa novih informacij in to je zelo pomemben element sodelovanja eh, oblasti uh, Evropske unije in uh, pri uh, uporabi Evropskega akija ugotavljamo, da uh, Eh, je pomembno za prihodnost, da se upošteva tudi sporočilo Evropske komisije eh, glede um, izmenjave informacij. Eh, kar se tiče policijskega sodelovanja pri uh, kulturnih uh, dobrinah, kulturne dediščine, uh, tu uh, je vzpostavljena mreža uh, strokovnjakov, uh, katere namen je boj proti um, kupčevanju z kulturnimi dobrinami. Uh, tudi tu je uh, policijsko sodelovanje ključno uh, in organizirani sta bili, bili dve operacije, pri katerih so sodelovali eh, praktično vse države članice. Prva takšna operacija je bila organizirana um, na področju um, različnih eh, vozil, ki so bila nelegalno na to izvožena. Druga operacija pa se je sredotočila na eh, migracijske tokove v državah članicah in eh, tu, tu smo poskušali identificirati ključne um, šibke člene v verigu, verigi imigracij, uh, pritiske, uh, imigracijske pritiske in pa uh, tudi uporabo ponarejenih potnih dokumentov. Govoro je bilo tudi o nasilju v družini. Pripravili smo evropski priročnik najboljših praks. Um, prav tako je bil tu um, opredeljen tudi, uh, teža, tudi problem neustrezne uporabe uh, uh, zakonodajnega sistema, kar se tiče boja proti. Um, nezakonitim drogam. Uh, tu je tipsko predsedstvo sprejelo uh, strategijo boja proti um, drogam za 2012-2020. To je um, strategija, ki je zelo uravnovešena, ki temelji na specifičnih podatkih o razsežnostih tega problema uh, in uh, to tudi ustreza ponudbi in popraševanju na uh, področju drog, um, upošteva specifične izzive na tem področju, naprimer nove droge, nove psihedelične droge in pa tudi celo vrsto posledic uporabe drog, dinamike, Eh, tega in pa tudi uh, substanc, eh, na podlagi katerih so te droge na to izdelane. Kar se tiče uh, novih mehanizmov dostopa do šengenskega območja in šengenskih meja, Tu smo si prizadevali za vzpostavitev novih pravil za um, preverjanja na meji v izjemnih okoliščinah in eh, ciprsko predsedstvo je sodelovalo z Evropskim parlamentom eh, pri iskanju skupnih eh, skupnih eh, stališč, na podlagi katerih bi lahko eh, razrešili eh, razhajanja med parlamentom in pa svetom. In tu se zahvaljujem Evropskemu parlamentu, da je sodeloval z nami pri pripravi teh dokumentov. Prav tako bi se želel zahvaliti tudi odboru Libe in pa poročevalcem gospe Weber in gospodu Koelju za skupni pristop pri teh pogajanjih. Vsi smo trdo delali od lanskega septembra. Res imam občutek, da uh, imamo sedaj takšno konvergenco stališč, da dejansko imamo lahko občutek, da uh, je možno doseči globalni uh, sporazum glede teh dveh uh, predlogov v času ciprskega predsedstva. Glede razširjanja šengenskega območja ciprsko predsedstvo upa, da. Uh, bo svet lahko eh, sprejel eh, eh, celotno implementacijo šengenskega akija v Bolgariji in Romuniji skladno z navodili sveta Evropske unije z meseca marca. Po razpravah z vsemi deležniki je bilo očitno, da ne moremo tega vprašanja predložiti svetu v odločanje, torej za razširjanje šengenskega območja. Kljub temu pa je ciparsko predsedstvo želelo uh, uh, olajšati oziroma pripomoči k odločitvi uh, sveta uh, Eh, na podlagi katere bi lahko sprejeli ukrepe za uspešno razširitev šengenskega območja. Poleg tega je ciprsko predsedstvo sodelovalo tudi s komisijo in državami članicami v tem smislu, da smo želeli uh, zaključiti uh, delo na šengenskem informacijskem sistemu SIS-2, torej druge generacije in pa tudi prenosa podatkov eh, na ta novi sistem in eh, ta prenos bo, eh, je predviden za marca 2014. To smo predložili Evropskem parlamentu 20. novembra 2012, potem ko smo um, odkrili nekaj težav pri finskem nacionalnem programu, zaradi katerih bi bilo nemogoče, da bi to implementirali pravočasno, ampak eh, potem, ko je eh, komisija predložila eh, podatke na svetu GH 8. septembra, smo našli rešitev in to pomeni, da še vedno lahko izvedemo ta prenos na SES 2. E marca 2013. Kar se tiče um, ocene ustrezne implementacije šengenskega akija, lahko povem, da je še ciparsko predsedstvo e, zaključilo vseh devet nalog, ki so bile predvidene v programu za 2012 in prav tako smo e, sprejeli tudi naloge za 2013. Glede um, kazanskega prava. Eh, tu smo sprejeli skupen pristop na GH8 eh, let, septembra 2012. Eh, sprejeli smo um, okvirno direktivo o um, vloge držav članic pri boju proti kriminalnim dejanjem, torej na področju kazanskega prava. Tu si prizadevamo za bolj učinkovite metode boja proti organiziranemu kriminalu in pa tudi krepitve različnih služb držav članic, ki delujejo na tem področju. Najpomembnejši vidik tega pristopa pa je naslednji. Torej, okvir direktive pokriva samo uh, kazenska dejanja iz, le, iz člena 83.1 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije, se pravi evropske uh, zločine. Torej, to so resna kazenska dejanja, uh, ki vodijo v uh, nelegalne finančne koristi to je bilo predeljeno oktobra 2012, torej tu je šlo za eh, zaseg brez obsodbe in sicer v dveh eh, primerjih, če je oseba um, obsojena v odsotnosti ali če je uh, pač stalno um, nedostopna iz zdravstvenih razlogov. Torej v tem primeru lahko zamrznemo sredstva in to, se, to lahko z, naredimo z, eh, na, podlo, na, na osnovi um, sodne odločbe. In to je mogoče implementirati tudi pred izdajo sodne odločbe. Ampak eh, to je že precej podrobno. Na to smo dosegli eh, kompromisno besedilo pri uporabi načela sorazmernosti in različnih direktiv pri Evropski konvenciji o človekovih pravicah in pa temeljni, listini o temeljnih eh, pravicah. Eh, tu so države članice želele bolj ambiciozne eh, ukrepe, naprimer zaplembo brez izdaje sodne odločbe. Besedilo, o katerem smo se strinjali, je resnično minimum, o katerem smo se lahko strinjali, je pa tudi kompromis. Države članice pa lahko sprejmejo ukrepe, ki so stroži od minimalnih. Torej, na svetu decembra je, bila, eh, sprejet, je bil sprejet tudi osnutek direktive, eh, ki se nanaša na osebe, ki eh, manipulirajo s trgom z uporabo informacij zaupne narave in tu so predvidene zelo stroge sankcije. Torej, predvidena je cela vrsta um, sankcij, to so lahko administrativne, pa tudi druge sankcije. In tu bi želel podariti, da 5. decembra 2012, da smo uh, sprejeli um, skupni pristop uh, na področju MAR-a in uh, globalni pristop, ki je bil sprejet eh, na zadnjem svetu GH8, se nam zdi dober pristop za začetek pogajanj s parlamentom. Eh, tako bomo imeli orientacijski, oziroma smo imeli orientacijsko glasovanje na področju Mat in Mar eh, oktobra 2012. In tudi glede direktive o finančnem interesu Evropske unije, je, eh, smo eh, zelo široko razpravljali in pri teh razpravah smo eh, opredelili celo vrsto težav, ki jih moramo še bolj podrobno preučiti. Glede evropskega naloga za prijetje smo začeli oktobra s trialogom in drugi trialog pa je bil črtan. Torej, predsedstvo je, se je sestalo z večino um, strank v Evropskem parlamentu uh, in zastopalo se stališče, da je treba to direktivo uh, sprejeti. Glede uh, osnotka direktive o, o pravici dostopa do uh, Eh, odvetnika. Tu smo tudi uložili eh, zelo veliko časa v eh, posvetovanje z državami članicami in pa s parlamentom, ampak nemogoče je bilo doseči sporazum v tem času. Parlament potrebuje več časa za pravčitev vseh vprašanj in pa izdelavo stališč. Lahko pa ugotovimo, da to, kar smo dos, doslej že dosegli, je dobra osnova za delo na tem uh, sporazumu za naprej, kar se tiče uh, večletnega programa na področju pravosodja. Uh, smo na um, GH8 uh, dosegli globalni pristop na področju pravosodja. Uh, in notranjih zadev eh, in pa tudi na področju državljanstva. To je bilo junija 2012. Eh, ta skupni pristop eh, se navezuje na obe direktivi in sicer ostaje odprta vprašanja kateri od programov naj pokrije, naprimer, droge in rečeno je bilo, da naj to pokriva uh, notranje zadeve. Imeli bomo še posvetovanje na horizontalni ravni. Kar se tiče drog, eh, sedaj predsedstvo obravnava to vprašanje in išče rešitev in eh, odločili smo se, da bomo našli rešitev do konca leta. Svet in parlament eh, prepoznavata, da je potrebno doseči sporazum o teh dveh uredbah in cilj programa za pravosodje je, da se vzpostavi evropsko območje pravosodja, kjer bo uh, Eh, sodelovanje na področju pravosodja omogočilo dostop eh, do eh, sodišč za skupno usposabljanje sodnikov in pa vseh sorodnih poklicev na področju pravosodja in pa eh, da se je treba sredotočiti tudi na eh, pravice eh, državljanov, na boj proti diskriminaciji in ksenofobiji in pa zaščito torej obeh spolov in pa otrok glede eh, sodelovanja med ciparskim predsedstvom in parlamentom lahko eh, ugotovim, da eh, smo začeli s trialogom takoj 27. novembra 2012. Imeli smo dva trialoga na temo teh dveh predlogov in srinjali smo se glede številnih vprašanj kar se tiče predružitve EU eh, Evropske konvencije za človekove pravice, bi želel povdariti, da je bilo to um, tudi na dnevnem uh, redu uh, sveta za pravosodje in notranje zadeve in da uh, smo imeli tu že prvi krok uh, razprav drugi in tretji krok pa sta predvidena za 2013. In ciprsko predsedstvo se je osredotočilo na dva uh, paralelna pristopa in sicer um, na obrobju uh, skupine za temeljne pravice uh, in pa tudi v posebnih uh, posvetovalnih odborih uh, za pogajanje v Štrasburgu. Po eni strani, po drugi strani pa smo paralelno obravnavali tudi različne vidike prihodnih eh, notranjih pravil, ki jih moramo eh, pripraviti za to, da bo Evropska unija lahko pristopila k konvenciji za človekove pravice in sicer eh, svežen o zaščiti zasebnih podatkov. Doslej smo, imeli, smo predvideli pet sestankov, In 19. in 20. decembra bomo imeli še en sestanek, ki bo posvečen samo direktivi. Glede osnutka uredbe smo zabeležili kar precejšen napredek. Pokrili smo tudi del uh, poglavja 5 in pa horizontalna vprašanja, ki se navizuje na države članice, naprimer uh, zelo veliko eh, delegiranih in eh, izvršilnih eh, aktov, ki se nanašajo na zaščito osebnih podatkov v javnem sektorju. O tem smo razpravljali v uh, okviru uh, eh, DAPEK skupine in pa skupine um, prijateljev predsedstva. Tu smo prav tako zabeležili pomemben napredek in razčistili precej odprtih vprašanj, ampak za specifične razprave na tehnični ravni smo ugotovili, da tri vprašanja še morajo biti razrešena, preden uh, lahko uh, dosežemo rezultate in sicer glede eh, delegiranih eh, in eh, pa izvršilnih aktov so se države članice strinjale, da je treba znižati to število in komisija je najprej bila prepravljena drastično omejiti to število, vendar to ne bo možno pred prvim branjem in pred razpravo alternativnih možnostih. Glede upravnih stroškov države članice so se strinjale da um, sam obseg podjetja, se pravi male ali srednje velike, veliko podjetje, ni dovolj eh, za to, da se opredeli področje uporabe um, direktive, temveč da je treba upoštevati tudi uh, tveganje, se pravi, to mora biti um, pristop, ki temeli na tveganju. In tu smo se strinjali, da je treba o tem še enkrat razpravljati po prvem branju ko bodo imele države članice bolj uh, celostno podobo tudi o uh, uh, prožnosti, ki jo je mogoče uporabiti. Glede horizontalnih ukrepov, to je tudi svet za pravosodje in javni red, svet za pravosodje in notranje zadeve sprejel in tu je bilo govora o pristojnostih in pa delegiranih, uporabi delegiranih in izvršilnih aktov in tudi tu je bilo odločeno, da bomo o tem odločali po razpravi o um, osnutku uh, te uh, uredbe. In svet je dal mandat skupini DAPEX, da bo to pripravila, pripravila vključno tudi z um, Eh, okrepljenim pristopom in pa glede tretjega vprašanja, eh, torej eh, v kolišni meri lahko dosežemo prožnost v javnem sektorju, to o tem bomo odločali potem, ko bo razprava o besedilu končana. Glede osnutka direktive je predsedstvo to to obravnavalo člen po členu in uh, imamo še uh, torej vprašanje, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe, zaščita uh, osebnih podatkov in tudi to je povezano s prejšnjimi stebre unije. Vidim, da ali prihajate, ali prihajate do konca vaše predstavitve? Uh, imamo kar precej podrobnosti, to morda lahko malce tega pustimo še z razpravo. Dobro, za zaključek še nekaj besed o večletnem okvirnem programu za organizacijo temeljnih pravic Evropske unije. Predsedstvo bi se želelo zahvaliti odboru Libe za konstruktivni pristop in za pripravljenost za doseganje uravnovešenega pristopa k večletnemu okvirnemu programu za organizacijo temeljnih pravic. predsedstvo eh, je tu tudi poskušalo mm, pomagati in omogočiti eh, delo eh, za 2012-2013, tako da bomo lahko nadaljevali torej, z delom na osnovi sedanjega programa. To ni mm, idealna rešitev, je pa edina edini realistični pristop, ki eh, zagotavlja nadaljne delo te agencije. In na koncu bi se želel uh, zahvaliti uh, zlasti nemškim članom uh, Libe odbora za odlično sodelovanje v prejšnjem. Um, v prejšnjih, v zadnjih šestih mesecih za odlično, torej odlično sodelovanje na področju pravosodja in otranjih zadev. Hvala lepa. Thank you for your most detailed presentation and thank you. Gospod minister in gospod ministrica, najlepša hvala za vajanje predstavitvi. In mislim, da lahko tudi v imenu našega odbora povem, da smo z veseljem sodelovali z vama med vašim predsedovanjem. Tako zdaj pa bomo skušali pogledati, kdo želi pokomentirati. Fromero Lopez želi pokomentirati prva, gospa Romero. No Hvala lepa, predsedujoči. Nisem vedela, nisem si mislila, da mi boste tako hitro dali besedo, ampak eh, to cenim. Torej imam vprašanje in pa uh, tudi uh, pripombe glede predstavitev ministrov, ki se mi je zdela zelo zanimiva. Torej, najprej vprašanje za ministra za pravosodje in javni red glede svežna o azilu. Eh, na žalost eh, nimamo, eh, ne delimo vašega mnenja glede tega svežna in zlasti sedaj prav gotovo ne moremo pričakovati Eh, taš, takšnega sodelovanja, kot si ga želite. Ta sistem je zelo uh, zapleten, ne rešuje prihodnih eh, problemov. In glede predloga direktive, ki je bil uh, včeraj sprejet, um, um, imamo še vedno zelo omejen dostop do te uh, baze podatkov o uh, prosilcih za azil. Torej, ta svežen azil ima še vedno celo vrsto odprtih vprašanj. Kar pa se tiče politike za priseljevanje, se bi lahko rekla isto, ampak uh, Zanima me, eh, če lahko poveste malce več eh, o eh, teh sporazumih s severnoafriškimi državami, pa tudi z Indijo, Rusijo in tako dalje. Ali lahko imamo kje dostop do besedil teh sporazumov? Torej, kar pa se tiče vprašanj za. Ministra za notranje zadeve se sprašujem, eh, kaj se dogaja z direktivo o varovanju osebnih podatkov. Veste, da je to eden, eno izmed ključnih eh, vprašanj, zato smo si zelo, zelo prizadevali, zato smo si zelo borili in tudi za eh, vlogo parlamenta. Sedaj pa ugotavljamo, da nič ne vemo o tej direktivi in ta direktiva je okvir znotraj katerega bo vzpostavljena zaščita fizičnih oseb, torej podatkov, ki se nanašajo na fizične osebe in pa tudi, uh, tudi odsotnosti te zaščite, ko govorimo o delitvi teh uh, podatkov, naprimer uh, eh, s tretjimi državami v okviru policijskega sodelovanja. Torej, zanima me, zakaj uh, delo na tej direktivi ne napreduje, zakaj je ta direktiva blokirana in zakaj eh, ta direktiva ni osnova eh, za ostale razprave, ki so v teku, za katere ta direktiva predstavlja okvir. Prav tako bi želela postaviti še eno vprašanje in sicer eh, glede svežna o postopkovnih jamstvih. In sicer zanima me da če v tem svežnu, kadarkoli govorimo o, o brezplačni pravni pomoči, sedaj razpravljamo o tem, torej o pridružitvi Evropske unije e, konvencijo o človekovih pravicah. E, to je zelo ključno vprašanje, ampak to je isti steber e, kot postopkovni postopkovna jamstva in v tem okviru je brezplačna pravna pomoč eh, ključna, kajti sicer imajo postopkovno jamstvo samo bogati, samo tisti, ki si to lahko privoščijo. In to ni eh, realen način boja za temeljne pravice. Če želimo zagotoviti, da bodo te pravice resnično dostopne, da se bomo lahko borili proti uh, diskriminaciji, ksenofobiji in tako dalje, potem moramo to zagotoviti na ustrezen način. Na to imam še nekaj vprašanj, vendar uh, je eh, zelo težko sedaj. Um, Eh, postaviti vsa vprašanja, ki jih imam. Ne želim popolnoma monopolizirati časa, ki mi je eh, na voljo. Samo nekaj besed še o eh, tej operaciji Afrodita, torej um, o, o migracijskih poteh, državah izvora in tako dalje. Ne vem, če nam lahko poveste nekaj več besed o tem in tudi, kaj je svet odločil glede tega ali je, so predvidene kakšne dejavnosti tudi v državah eh, izvora in kakšna, kakšno eh, tesno sodelovanje je bilo vzpostavljeno s temi tretjimi državami. Hvala, gospod Romero. Gospod Papa Nikolao. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti ciprskemu predsedstvu za izjemno konstruktivno sodelovanje pri temah, ki zadevajo delo našega odbora v preteklih šestih mesecih. Mislim, da je šlo za težavno obdobje za Cipr, za Evropsko unijo in v tem obdobju smo obravnavali zelo občutljive tematike, azilni svežen, Schengen in številne druge stvari, ki sta jih ministra omenila. Kljub težkim pogojem, v katerih je ciprsko predsedstvo moralo delati, pa ste izoblikovali konstruktivni pristop. V šestih mesecih ne moremo rešiti vseh nerešenih vprašanj, to je jasno, ampak zelo pogosto sem videl predstavnike sveta pozno v noč na hodnikih v dvoranah, kjer so razpravljali o rešitvah težav za težave ciprsko predsedstvo nam je vedno stalo ob strani. In to je nekaj, kar velja izpostaviti. Cipr je majhna država. Vseeno pa smo lahko dosegli veliko napredka na številnih področjih, ker je Cipr bil pač odločen težave rešiti. Dobro, eh, težko je zdaj pokomentirati vse podrobnosti, ki smo jih slišali. Gospa Lopez Romero je že izpostavila določene vidike. Sam pa želim povedati nekaj zvezi z sodelovanjem oziroma med zvezi sodelovanjem Evropske unije s tretjimi državami. Prej smo imeli arabsko pomlad, zdaj imamo dogodke v Siriji in učinkovita azilna politika, učinkovita politika preseljevanja sta možni samo, če bomo konstruktivno sodelovali s tretjimi državami. Kar zadeva vračanje oseb, naprimer. Pomembno je, da tretje države podpremo in da ustvarimo pogoje, da do preseljevanja sploh ne pride. Ali se vam zdi, da smo v zadnjih šestih mesecih dosegli nekaj napredka na tem področju? Tukaj ne mislim zgolj na Turčijo, ampak na tretje države v celoti. V našem sosedstvu trenutno lahko opazimo nekaj tren. In zato me zanima, ali smo po vašem mnenju dosegli napredek pri sodelovanju s tretjimi državami. Zahvaljujem se vam za vaše delo, za vaš prispevek in upam, da bo prihodne irsko predsedstvo prav tako uspešno pri svojem delu kot vi in da bo lahko um, želo sadove vašega dobrega dela. Hvala. Hvala, gospod Papa Nikola, gospod Trata Filip, Filidis. Najlepša hvala predsednik. Tudi jaz se želim zahvaliti obema ministrom oziroma ministru in ministrici. Hvala, ker ste povzeli delo ciprskega predsedstva. Dosegli ste kar nekaj napredka na številnih področjih. Skupaj smo skušali določiti prednostne naloge čeprav naša skupina Gue ni bila vedno zadovoljna z določenim, določenim napredkom. Glasovali smo za številne predloge in priznati je treba, da je ciprsko predsedstvo upravilo res veliko dela. Jaz želim pokomentirati finančna kazniva dejanja, zelo kazniva dejanja z področja financ. To je zelo pomembno v zadnjih uh, letih, kot lahko opazimo. Predstavniki odbora Libe smo uh, obiskali Grčijo v zadnjih nekaj mesecih in opazili smo napredek zaradi zakonodaje, ki je bila sprejeta na tem področju. Zahvaliti se želim gospe Mauro, ki je omenila številne sklade, sklad za preseljevanje, sklad za azil in upam, da lahko zagotovite, da se bodo na, za te sklade namenila sredstva, ki bodo omogočila še naprejšnjo delovanje uh, omenjenih skladov. Sodelovanje na področju preseljevanja je zelo uh, težko vprašanje, kajti številne tretje države pričakujejo od nas pomoč, tako da lahko. Uh, ustvarijo ustrezno infrastrukturo, naprimer eh, določena začasna taborišča in tako naprej. Hvala. Najlepša hvala. Če ni več koga, oziroma še nekdo želi spregovoriti, še gospod Orajes, izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Sem že prej dvignil roko, ampak morda sem imel nekoliko eh, preveč neopazen. Kakorkoli. Uh, Sam se želim zahvaliti eh, ciprskemu predsedstvu oziroma ministrom v imenu skupine eh, socialistov. Že prej smo opazili, da v šestih mesecih določene države težko prevzame odgovornost za toliko področji. Naprimer, področje pravosodja in notranjih zadev je še posebej zapleteno. Vse upažamo številne eh, prepreke, številne blokade in ehm, zato je jasno, da na vseh področjih oziroma na vseh podrobnosti pač ni mogoče ehm, opraviti tako, kot si jih zamislimo. Vseeno pa se zahvaljujem za to, kar ste storili. Za našo skupino obstajajo ključne oziroma ključne zadeve, ki ehm, so izjemno pomembne. Za nas pa tudi za druge skupine. In moj kolega je izpostavil dve, ki sta za nas socialiste še posebej pomembni. Morda se bom ponavljal, ampak tu gre za direktivo o varstvu podatkov, ki bo v odboru predstavljena 10. januarja. To je vprašanje za gospoda Luka, še posebej. Naš pomislek je naslednji. Zdi se nam, da prihaja ne samo do blokade, ampak skrbi nas, kako se z direktivo uh, dela, kajti javni sektor se izključuje. In skrbi nas, kako bo samo naravo direktive in uredbe. Zato me zanima, kako vi gledate na ta svežen in kako mislite, da bo irsko predsedstvo to obravnavalo. To je za nas zelo pomembno. Drugo vprašanje pa, kot je dejala že kolegica Karmen, se nanaša na eh, direktivo o azilnih postopkih. Včeraj je parlament obravnaval eh, predlog Eurodac in tudi zato, eh, oziroma tudi pri tem vprašanju, nas skrbi, kakšno bo, kakšna bo nadaljna obravnava teh dveh stvari pod irskim predsedstvom. Eh, Konec koncev pa ste omenili tudi včerajšnji trialog o sezonskih delavcih, ki je eh, končni del eh, tega svežna sklopu lezonske pogodbe. Tu gre za vprašanje sezonskih delavcev in za eh, delavce, ki so napoteni znotraj podjetja. Po mojem mnenju svet tu skuša uh, zavirati um, napredek na številnih področjih. Včeraj na trialogu smo opazili sicer um, namero ciprskega predsedstva, da stvari pospeši, ampak vseeno me še enkrat uh, zanima, kakšno je vaše stoliče z sistem. Kako vi gledate na to? Hvala. Hvala, gospod Morajs, zdaj pa gospod Papadopolo. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz sem že prej prosila za besedo. Povedati želim naslednje. Ciprsko predsedstvo je v zadnjih šestih mesecih trdo delalo, ker je želelo doseči svoje cilje. Eh, boljšo Evropo ne na zadnje. Gospa Mauro in gospod Luka sta nam predstavila povzetek eh, dela in izpostavila sta vprašanja, ki zadevajo varstvo pravic, človekovih pravic, varstvo osebnih podatkov in tako naprej. Sama sem poročevalka in lahko sem sodelovala na prvem trilogu pod danskim predsedstvom v zvezi z um, evropskim državljanstvom. Leta 2013, prihodne leto, z, je čas, ko želimo prikazati uh, osnutek našega dela. Proračun za mm, evropsko državljanstvo je približno en milijon evrov in to je zelo malo v primerjavi z drugimi uh, področji. Zanima me, kako bi lahko morda povečali proračun za ta področja, področja, ki se neposredno nanašajo na državljane državljanke Evropske unije. Kajti oblikovati želimo evropsko državljanstvo. Uh, No, na Cipru smo pa ste pripravili tudi konferenco v zvezi z nasiljem v družini. Sama sem tam bila prisotna. Omenili ste tudi peročnik, ki je bil izoblikovan. Sama, sem, eh, sama sodelujem v odboru za pravice žensk in nasilje nad ženskami, nasilje v družini je zelo pereče vprašanje. Proti temu se moramo boriti in zato se mi zdi, da je priročnik, ki ste ga omenili, zelo, dobro, eh, zelo dober ukrep. Med za obdobje med letom 2013 in 2020 um, ste pripravili okvir, kjer se bo to še poglobilo. To je dobro. Cipr je skušal upraviti veliko dela, kot smo slišali, ampak kljub temu, da je Cipr majhen igralec na šahovnici Evrope, uh, ste dejali, da je skušal Cipr biti nek posrednik, nek vrste posrednik in da ste skušali zapreti številna uh, še odprta vprašanja. Kako vam je to uspelo in zakaj ste naleteli na določene pomakljivosti? Ali morda velike države v svetu preveč ščitijo svoje nacionalne um, interese? Zanima me, kje ste opazili težave na svetu, zakaj se določeni doseji niso zaprli in zakaj ste morda obstali tik pred. Um, zaključkov naročenih dosjejev. Hvala. Najlepša hvala. Ni več rok, tako da zdaj bomo slišali odgovore strani obeh ministrov. Gremo po enakem vrstnem redu. Gospa Mauro, vi ste prvi. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala za vse komentarje, za vsa vprašanja in za vse prijazne besede na zadnje. Gospa Lopes Romero, skupni azilni sistem ste izpostavili. Dublinski sistem je zapleten, da. Eurodac tudi tu imajo določene države članice nekaj pridržkov, pa tudi Evropski parlament ne nazadnje. Se pravi, številni akteri imajo pomisleke. Ko smo že pred nekaj leti začeli z delom na evropskem azilnem sistemu, si nišče ni predstavljal ali pa mislil, da bo to delo preprosto. Doseči moramo številne kompromise, presečišča, skupne točke, čeprav so bila izhodišča zelo, zelo eh, različna. Če bomo zdaj rekli, da koraka naprej nismo dosegli, potem se jaz s tem ne strinjam. Seveda, ni bil podpisan sporazum, naprimer o dablinski uredbi ali direktivi eh, o pogoji za sprejem. To je res. Tudi pri direktivi o postopkih eh, še nismo na koncu, ampak smo tik pred koncem. Tudi pri sistemu Eurodac bi lahko um, prišli do konca kmalo, tako da bi zaščitili človekove pravice oziroma temeljne pravice in da bi tudi zagotovili, da bo sistem vzdržen. Prav tako pa seveda moramo preprečiti zlorabe sistema. Če si ogledamo skupni evropski azilni sistem, stanje po pogajanjih nam lahko uh, da določeno mero optimizma, saj smo dosegli višjo raven zaščite za tiste osebe, ki zaščito potrebujejo. In to je korak v pravo smer, to je napredek. Seveda, tega morda ne smemo primerjati z sistemom ki bi, kot bi si ga zamišljali v idealnem primeru, ampak že zdaj smo dosegli višjo raven zaščite, um, kot pa smo imeli v preteklosti. Oblikovali smo koordiniran pristop pri preverjanju prošen in pri podelitvi oziroma pri dodelitvi um, azila. Tudi kar zadeva razloge za zaščito, smo dosegli konsens. Seveda, popolnega konsenza ni glede uh, vseh podrobnosti. Kajti določene pomakljivosti so, so vseeno vidne, ampak vseeno, korak naprej je bil storjen. Nihče ni dosegel vsega, kar si je želel, ampak zavedati se moramo, da je končna rešitev oziroma končni eh, rezultat našega dela kompromis, kjer je vsak pač moral popustiti. zadali smo si zelo ambiciozne cilje. Sistem pa je hkrati tudi zelo zapleten in zato pač vsega nismo mogli doseči. Komisarka Malmstromova je pred desetimi dnevi enako odgovorila na isto vprašanje. Če bi me pred enim letom ali šestimi meseci vprašali, ali nam bo uspelo do konca leta doseči dogovor, bi rekla ne, to je nemogoče. ampak v zadnjih mesecih smo trdo delali. To je dejstvo. In tu smo upoštevali interese, pa tudi pomisleke držav članic, sploh v zdajšnjih eh, gospodarskih razmerah. Hkrati pa smo upoštevali tudi vrednote, nabor vrednot, ki jih želimo sistemom zaščititi. In mislim, da nam je uspelo premostiti res širok eh, prepad oziroma široko vrzel. In mislim, da smo tik pred koncem pogajanja oziroma eh, pred eh, zaključkom. Glede prihodnosti evropskega azilnega sistema pa bom povedala naslednje. Zdi se mi zelo pomembno, da dinamika, zagon, ki smo ga ustvarili, ne popusti. Gospodarske težave, finančne težave nas ne smejo ovirati pri tem, da si določimo za cilj boljši sistem zaščite. Pripričana sem, da bo irsko predsedstvo uspešno prevzelo štafetno palico in da bo nadaljevalo naše delo na način, kot smo ga mi in da bomo kmalo zaključili celotno vprašanje. kar zadeva pripombe gospe Romero Lopez v zvezi s porazumi. Dejala sem že, da je za nas dialog in sodelovanje s sosednjimi državami, s tretjimi državami, ki so države izvora migrantov, ključnega pomena. Kar pa zadeva posamezne sporazume. Tu imamo naprimer Indijo. In pri Indiji smo se domenili, da bomo imeli skupen program za mobilnost in migracije. In računamo na to, da bo sporazum tudi uspešen v praksi. Glede na velikost države, s katero smo sklenili sporazum, si želimo, da bi bil to nek vzorčni primer sporazuma, To je prvič v zgodovini Evropske unije, da sprejemamo odločitev, sporazum o sodelovanju s tretjo državo, ki je strateški partner Evropske unije. Ampak to je izhodišni sporazum, kot sem dejala. Pristojna skupina besedilo sporazuma še oblikuje. Glede Rusije pa moram povedati, da za sodelovanje v prihodnih letih eh, pripravljamo uradni dokument oziroma dokument je že objavljen na spletni strani sveta. Sporazum o partnerstvu za mobilnost in migracije z, Mar z Marokom ali pa s Tunizijo. Tu lahko povem, da so pogajanja v zaključni fazi. Delovna skupina bo po našem mnenju kmalo pripravila končno poročilo. poročilo. Gospa Papa Nikolao, mislim, da sem eh, z mojim odgovori pokrila že kar nekaj vaših vprašanj, ampak povedati želim, da smo sodelovali tudi z drugimi državami, ne samo z omenjami, naprimer z Jordanijo, s Kitajsko. Tu je potem še dialog med Evropsko unijo in Južno Ameriko ter Karibi, med Evropsko unijo in Azijo. Turčija, naprimer, pa je država, s katero smo se na svetu veliko ukvarjali. Uh, S Turčijo smo veliko razpravljali o celotnem okviru odnosov med EU in državo, ki je za nas izjemno pomembna, torej Turčijo. Govorili smo o pobudah, ki bodo prišle v pošte v prihodnosti. Naprimer, kako bi ustvarili poseben sistem za izdajo vizumov. tu pa imamo tudi nekaj težav. In sicer ugotavljamo, da je Turčija država, eh, sko, tranzitna država za veliko nelegalnih eh, priseljencev. Smo pa vseeno v stiku s turškimi oblastmi, komisija sodeluje z njimi in um, skušamo tudi to rešiti. Drž sodelovanje s tretjimi državami v celoti je prav tako um, nekaj, kar smo skušali uh, rešiti in kar smo skušali tudi uskladiti znotraj našega delovanja. Seveda, poleg nezakonitega preseljevanja pa smo skušali uh, pripraviti tudi eh, pristop glede zakonitega priseljevanja. Gospod Moras je izpostavil eh, sezonsko delo. Morda se vam zdi, da to za nas ni prednostna naloga, ampak zagotovim vam lahko, da smo kot predsedstvo zelo, zelo trdo delali na obeh direktivah, ki se nanašata na zakonito preseljevanje. zaradi sodelovanja z vami pa smo lahko eh, pripravili uspešne trialoge. Čeprav je to izgledalo pred nekaj meseci čisto drugače, eh, pa mislim, da smo zdaj v zelo dobri fazi in da smo dosegli eh, napredek. Zato se vam tudi zahvaljujem. Vprašanje migracij je podobno sestavljanki, kajti vsak ukrep, vsaka nova pobuda je delček, eh, kost celotne sestavljanke. In um, ne moremo se hkrati posvetiti vsem delom te sestavljanke na enak način. Torej, gremo korak za korakom. Gospod Teenda Felidis je izpostavil vprašanje skladov. Res smo veseli, da nam je to uspelo. Gospa ministrica, prosim, da morda malo pohitite ali povzamete določene vprašanje, kajti besedo moramo dati še gospodu Lukiju. Dobro, samo še nekaj glede skladov želim povedati. Sklad za notranjo varnost in za meje, horizontalna uredba. Sporazum o programu Solid. To so stvari, ki so pomembne za vse tiste države, ki so že prejele sredstva iz eh, skladov, ki so za to namenjeni. Ampak napredek pri teh vprašanjih eh, je odvisen tudi o napredku pogajanj glede večletnega finančnega načrta. Mislim, da vam je to jasno. Hvala. Hvala. Zdaj pa vi, gospod minister, gospod Luka. Najlepša hvala. Bom skušal biti kratek. Ja, to bi bilo dobro, kajti eh, nimam več veliko časa na voljo. Bom pohitel. Gospa Lopes, prav imate. nekaj sem izpustil prej, kajti želel sem pohiteti in povzeti svoj prispevek. Vprašanje eh, direktive. Zaščitne določbe glede eh, osebnih podatkov. To je treba poenotiti oziroma eh, uskladiti. Predsedstvo se zato zdi zelo pomembno, da za razpravo o splošni redbi mm, imamo nekaj več časa. To je področje, ki ga moramo dodelati, preden uh, predstavimo bolj specifično direktivo. Države članice so podale svoje prispevke glede splošnih um, členov. Pri tej uredbi obstaja osnutek, ki smo ga izdelali in to bomo zdaj predali v roke irskega predsedstva. Potem imamo tu tudi poročilo o napredku. In svet za PNZ je ta, to poročilo decembra na zasedanju tudi obravnaval. Uh, kar zadeva vaše vprašanje, predlog direktive o osebnih podatkih. To sem že omenil. Na svetu za PNZ decembra je bil ta predlog sprejet. In večkrat smo že dejali, da je to za ciprsko predsedstvo prednostna naloga, kajti to smo obravnavali v svežnju. Ravno zato smo pripravili poročilo o napredku, v katerem smo zajeli oba zakonodajna predloga kako države članice gledajo na predlog direktive. Tega ne morem pokomentirati, kajti v zvezi s tem nismo vodili kakršnih koli poglobljenih pogovorov. Nekaj držav članic je izpostavil določene njihove težave, določene težave, ki jih imajo z eh, predlogom direktive. Ampak na ravni sveta nikoli ni bilo rečeno, da bo delo z direktivo eh, zamrzneno direktive nisem pozabil, kajti temu smo namenili kar nekaj časa, predvsem na tehnični ravni. In mislim, da bomo z tem še razpravljali. Jutri in pojutrišnjem bomo razpravljali o tem v skupini DAPIX na svetu. V omenjeni skupini se je razprava o določenih členih, naprimer 4 do 18, že začela. In na dvodnevnem sestanku skupine DAPIX upam, um, da bodo države članice izpostavile svoje komentarje, svoje pomisleke glede direktive, kar pomeni, da bomo lahko na delo čim prej nadaljevali. Nekateri, nekateri pomisleki, ki smo jih že prejeli, pa se nanašajo na delo, ki je že bilo zajeto z osnutkom uredbe. To, kar je zapisano v uredbi, delo na uredbi, nam tudi pomaga pri delu na direktivi. Uh, Kar zadeva pristop EU k konvenciji o človekove pravice, tu moram ponoviti, da um, so se pogajanja zopet pričela in da so trije pogajalski kroge med Evropsko unijo in državami članicami Sveta Evrope uh, že bili. Kar pa zadeva svežen glede poslovkovnih pravic, naprimer pravice do odvetnika, oziroma pravice do pravne pomoči, Tukaj gre za predlog, ki ga bo Evropska komisija predelala. Gospa Lopes, vi ste omenili tudi operacijo Afrodite. Rezultati uh, operacije so bili predstavljeni v skupini sveta za sodelovanje organov pregona. In povem lahko, da je bilo sodelovanje odlično. Podrobnosti glede te operacije pa lahko prejmete, lahko vam jih pošljemo po elektronski pošti, kar se da hitro. Uh, Gospod predsednik, želim se še enkrat zahvaliti Evropskemu parlamentu za sodelovanje, še posebej odboru Libe in poročevalcem. Odlično smo sodelovali na področju uh, notranjih zadev in pravosodja, za kar se vam še enkrat zahvaljujem. Your... Tudi mi se vam zahvaljujemo. Hvala, gospod Mauro, eh, gospa Mauro in gospod Luka. Hvala, ker ste prišli sem, ker ste nam povedali, kako vi gledate na dosežek eh, vašega šestmesečnega predsedovanja in hvala, ker ste odgovorili na vsa vprašanja, ki so vama bila zastavljena. Želimo vama vse dobro, zdaj pa bomo nadaljevali z dnevnim redom. Thank you very much.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 So, Nadaljujemo z našim dnevnim redom. Točka 17. Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu. Sedmo poročilo o ohranitvi vizumske obveznosti v nekaterih tretjih državah kljub načelu vzajemnosti. Pozdravljamo predstavnike komisije za predstavitev sedmega poročila odpiramo pa tudi razpravo na to točko. Besedo dobi gospod De Koester, prosim. You, um, to... Hvala lepa. Gospod predsednik, veliko zadovoljstvo mi je, da sem danes lahko tukaj in da lahko predstavim sedmo poročilo o ohranitvi vizumske obveznosti v nekaterih tretjih državah kljub načelu vzajemnosti. To je bilo sprejeto novembra. Vzajemnost je pereče vprašanje to je dvakrat na dnevnem redu vašega odbora. Najprej to poročilo, o katerem govorim, potem kasneje popovdne pa bo to del predloga spremembe glede uredbe 539, glede seznamo za vizume. To je bilo tudi izhodišče za temeljite razprave in morda bi dogovor lahko kmalo dosegli sedmo poročilo o vzajemnosti je, bi naj bilo predstavljeno do 30. junija letos, vendar pa je komisija to predstavitev preložila za nekaj mesecev. Zakaj? Zato, da bi do konca leta predstavili natančno podobo razmer glede ne vzajemnosti, kar se tiče tretjih držav v tem trenutku. Pa upamo, da bo nov mehanizem vzajemnosti tudi sprejet. Mislim, da se vse institucije strinjajo, da je mehanizem za vzajemnost nekaj, kar mora postati bolj učinkovito. In to bo potem tudi predmet razprave danes popovdne. Ali to pomeni, da trenutni sistem ne deluje dobro, ni učinkovit? Seveda je vse odvisno od referenčne točke. Enkrat se je zgodilo, ko je tretja država ponovno uvedla vizumske obveznice za državljane Evropske unije. Tukaj šlo za kanadski primer, uvedli so vize za Čehe. To še vedno obstaja, torej če si ogledamo uspešnost mehanizma vzajemnosti, kar se tiče uvajanja vizumskih zahtev, potem nam torej ni uspelo. Če pa si pogledamo primere, ki smo jih imeli pred začetkom veljavnosti novega sistema, potem lahko dejansko rečemo, da sistem je učinkovit, zato ker je rešil veliko primerov. Ko smo to uvedli leta 2005-2006, smo imeli približno 100 primerov neozajemnosti z 18 državami. Danes jih je zgolj nekaj, z dvema pomembnima partnerjema, to pa moramo povedati ZDA in Kanado. Danes popodne se bomo pogovarjali o tem, kako bi mehanizem lahko postal bolj učinkovit. Sedaj pa bom podal kratek pregled glede razvoja od zadnjega poročila komisije novembra 2010. prvi uspeh, ki ga lahko menimo, je odnos z Brazilijo. Oktobra letos je začel veljati vzajemni dogovor o odpravi viz, tako da smo tako odpravili načelo nevzajemnosti za štiri države članice Cipr, Estonijo, Latvijo in Malto ta primer je zaključen, je torej že rešen. Potem Japonska, samo Romunija do pred dvema, tremi leti ni imela brezvizumskega potovanja. Zaradi vseh prizadevanj je Romunija dobila začasno izjemo za vize za Japonsko. Smo po stikih tako z japonskimi kot romunskimi oblastmi, zato da bi kar se da hitro dobili odločitev japonske vlade, naj si podaljša izuzete za vizume za romunske državljane za nekaj let ali pa da naj poda nedoločeno izuzete, izuzete za nedoločen čas. Morda je bil manj spektakularen napredek z državo Brunej. Državljani držav članic Evropske unije so že imeli izuzete za vizume za 90 dni. Državljani držav, ki so asocirane s Schengenom, so tudi imeli izuzete, vendar pa samo do 30 dni ali do 14 dni. Sedaj je Brunej potrdil, da je izuzetje podaljšano tudi za te države do 90 dni. Edino, kar je potrebno še postoriti, je, da zagotovimo, da bo tudi Lichtenstein in da bodo državljani Lichtensteina tudi dobili to možnost eh, bivanja v Bruneju do 90 dni brez vize. Ne vem, koliko državljanov Lichtensteina se bo tja odpravilo, vendar pa pri tem moramo praviti še nekaj dela. To je zelo aktualen dogodek, aktualen proces, ki teče glede na odobren čas, ki ga lahko kdo preživi v določeni državi. Potem pa imamo dve glavni vprašanji, ki sta še vedno nerešeni. Kanada, ZDA. Tukaj so še vedno štiri države članice, ki potrebujejo vizume za, za ZDA, in tri za Kanado. Seveda, v vseh stikih komisije z oblastmi ZDA nadaljujemo s tem, da izpostavljamo dejstvo, da potrebujemo polno vzajemnost. To pomeni, da moramo imeti brezvizumsko potovanje tudi za Cipr, Romunijo, Bolgarijo in Polsko. Nekaj, kar se tiče, nekaj točk, kar se tiče ZDA, veste, da vizumske obveznosti obstajajo imajo tudi sistem ESTA za tiste, ki ne potrebujejo vizumov, ti morajo že vnaprej zaprositi za elektronsko odobritev. Komisija mora pripraviti poročilo z oceno, ali je ta ESTA nekakšen vizum v preobleki, ali je ta postopek ekvivalenten vizumskemu in potem seveda potegniti posledice iz tega. Komisija je dejala, da bomo to storili, ko bomo imeli končno sodbo glede jeste. Tega pa še nimamo strani ameriških oblasti. To je vprašanje, ki je še vedno nerešeno. Kar nam lahko da nekaj upanja pri reševanju te problematike za te štiri države članice, ko gre za nevzajemnost, je, da je kar nekaj osnutko zakonov v ameriškem kongresu, ki bi naj poenostavili dostop teh državljanov v program brezizumskega potovanja. Prav tako je potrebno izpostaviti, da je predsednik Obama podprl te zakone. In mislim, da je dobro za program brezizumskega potovanja, da je bil Obama ponovno izvoljen. Tudi nekaj drugih prednosti je, vendar pa na tem področju je precej šel v naši smeri, da bi naj razširili ta seznam še na te štiri države članice. Prav tako pa je še nek pozitiven dogodek v ZDA, da želijo ZDA promovirati turizem tudi z odpravo vizumov, da bi ponovno zagnali gospodarsko rast. Pod točka zelo znan sistem dvojnega pristopa. Veste, da ima ZDA cel niz pogojev, kar se tiče dostopa do brezvizumskega programa. Naprimer, tretje države morajo izdajati biometrične potne liste. Veste, da imamo uredbo Evropske unije, ki določa, da morajo države članice izvajati in izdajati biometrične potne liste. Torej, glede tega je ta pogoj izpolnjen včasih je bil dvojen pristop, ko smo imeli nekakšen dogovor o soglasju, da so brezvimski pogoji, biometrični potni listi, letalska varnost, to je bil takratni prvi stebel, bili izpolnjeni takrat, ko bomo začeli izvajati ustrezen instrument Evropske unije. Potem eh, drug pristop, drug tir, tukaj gre za protiterorističen boj in za sodelovanje policijskih organov. Tukaj so države članice sklenile dvostranske sporozume z ZDA. To je bil še en pogoj za to, da bi lahko bili, da bi lahko dobili možnost brezvizumskega potovanja, da bi lahko vstopili v ta program ali da bi lahko ostali. Oceno tega dvojnega pristopa smo opravili v duhu Lizbonske pogodbe in imeli smo dve poročili glede posebnih prilog, kjer razlagamo analize komisije. In mislim, da je ta dvojen pristop po začetku veljave Lizbonske pogodbe še vedno veljaven. Vendar pa sedaj preverimo tudi, ali so dvostranski sporozumi, ki so jih sklenili države članice ZDA, taki, da spoštujejo pravo Evropske unije ali obstoječi instrumenti glede sodelovanja na kazenskem področju in izmenjava protiterorističnih informacij, to izpolnjujejo. Videli smo že v tisku, da komisija pravi, da težava obstaja in to z vidika zaščite podatkov. Če se ogledamo okvirno, okvirni sklep v tretjem stebru glede zaščite podatkov, podatkov. Vabim vas, da si to natančno preberete, kajti to poročilo komisije je bilo napisano zelo podrobno. Ne pravimo, da države članice z dvostranskimi sporozumi ali nekatere od teh kršijo pravo Evropske unije. Obstajajo pa pomisleki, kajti sporozumi niso vedno jasni na vseh točkah, kar se tiče namena, omejitve. Lahko vam pa povem, da je možen popravek že tudi pred nami, konkretno rečeno, pogajanja o tako imenovanih okvirnih sporozumih, ki bi potem zajeli tudi tiste, vse te dvostranske sporozume in bi tako potem tudi zagotovili vse eh, potrebne varovalke. Zadnja točka glede ZDA v svoji zakonodaji imajo tudi določene pogoje, ki so povezane stopnjo zavrnitve vizumov. In potrebno je izpostaviti, da je ta stopnja v zakonodaji, ki je veljavna danes 3 odstotke in samo Cipr bi izpolnil ta prag. Ostale tri države so nad tem pragom. Obstajajo možnosti za Ministrstvo za domovinsko varnost, da zviša to stopnjo na 10 odstotkov, če bi vzpostavili boljši sistem nadzora na letališčih, vendar pa ta še ni vzpostavljen eh, s kolegi iz EDA. Razpravljamo o tem, da bi to lahko storili, ker bi to potem dovolilo, če se ogledamo te številke, da bi tudi Poljska dobila dostop v ta brezvizijski program. Ostali dve pa sta nad stopnjo 10 odstotkov. Še zadnja točka, Kanada. Kanadsko-češko vprašanje je tisto, ki je lani parlament privedlo tega, da je podal izjave, da bi morali biti bolj učinkoviti, kar se tiče vzajemnosti. kaj se je zgodilo v zadnjih dveh letih. To lahko najdete v poročilu, zelo podroben pregled sestankov, ki so bili organizirani. Podimo zelo jasni, v določenem trenutku pred dvema letoma smo imeli dogovorjene ukrepe, ki bi Kanadi omogočili, da bi pred novo zakonodajo o azilu sprejeli zeme za vizumo, vendar pa to ni delovalo prišlo je do porasta prosilcev za azil, ki so želeli izkoristiti njihov zelo velikodušen sistem, naprimer kar se tiče nadomestil, ki jih izplačujejo prosilcem za azil. Naj vam povem, da smo pred dvema, tremi dnevi, 15. decembra, izvedli oziroma je začela veljati druga nova zakonodaja na področju azila, skrajšene bodo postopke za prosilce za azil, ki prihajajo iz določenih držav. Države, ki jih smatrajo za varne. To bi lahko vodilo do hitrejših postopkov, ki bi trajali zgolj 30 do 45 dni, sedaj pa običajen postopek po informacijah, kaj načelno traja 600 dni. To bi torej bilo odvračilno in komisija je tudi vedno trdila, da ko bo komisija, oprostite, ko bo zakonodaja v Kanadi prinesla učinek, bo lahko Kanada tudi izuzela češke pa tudi romunske in bogarske državljane seznama tistih držav, ki potrebujejo vizume, če bo to mogoče. Sedaj si skupaj s kanačani ogledujemo to zakonodajo, skušamo ugotoviti, kdaj se bo začela izvajati in skušamo ugotoviti, kakšne bodo posledice in vplivi na število prosilcev za azil. Ko to pravim, pa moram povedati tudi, da Kanada zahteva tudi določeno stopno sodelovanja z EU in državami članicami na tem področju na primer češko-kanadsko vprašanje. Imamo seveda tudi prosilce za azil iz drugih držav članic v Kanadi. Torej to vprašanje je seveda spet vprašanje um, zahtev in eh, koncesij in te zahteve bodo seveda v novi kanadski zakonodaji. Potem pa seveda si želijo tudi neko raven tehničnega sodelovanja z EU, naprimer, ko državljane EU vračajo v EU, ali da državljane ustrezno obvestijo o spremembah v kanadski zakonodaji glede azila. Komisija, in to je moja zaključna točka, gospod predsednik, je vedno dejala, da so te ravni sodelovanja nekaj, kar ne more torej postati nov predpogoj za to, da bi določene države izzeli z izumskega seznama. Hvala lepa. pred sestankom koordinatorjev. Moramo torej končati s to točko. Torej, držite se časa. Prvi že dviguje roko, gospod Alvaro. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar se tiče mehanizma vzajemnosti, na vizijonskem področju se s tem ukvarjamo že kar nekaj časa. To je nekakšna podmornica vseh poročilih, ko gre za suspendirani vizumov in tukaj smo razvili temeljno točko. To je seveda samo po sebi umevno, ker EU zastopa 27 držav članic, kar se tiče sporozumov s tretjimi državami, pa niso vse eh, države članice izuzete z vizumskega področja. V zadnjih letih smo s komisijo se delno uspešno učinkovito pogajali. Eden rezultat je tudi ta, da se sedaj 27 držav ne želi razporediti v države prvega in drugega razreda. To mislim, da je samo po sebi umevno v EU, da nobena država članica ni več vredna kot druga in še prav posebno ne državljani. To potem seveda pride do izraza tudi, ko zagotavljamo kako tretje države obravnavajo državljane Evropske unije. Tukaj imamo seveda raznolike interese in raznolike postopke, vendar pa mislim, da ta razprava ne more biti razprava trgovanja. Saj vemo, da obstajajo tudi bolj intenzivni pogovori, ki bi lahko omogočili naprimer prostorniški sporozum z ZDA in Kanado. Eden drugih razlogov, in to je nekaj, kar ni temeljno vprašanje gre še preposebno za način, kako resno sprejemamo naše določbe v zakonodaji. Komisija je dejala, da obstaja prostor za interpretacije. Ne želim sedaj seveda iti v podrobnosti, ali nas že mora skrbeti, vendar pa eno dejstev je, da so države članice, tudi Avstrija, bile prisiljene. Ne? zagotoviti podatke iz policijskih baz pod pritiskom mehanizma vzajemnosti, ker eh, drugače te ne bi bilo več. To dejstvo, ali je to sedaj v skladu zakonodaje Evropske unije, to postimo v brobo, vendar pa komisija ni dejala, da je to sporno in lahko bi imeli države članice, ki bi zaradi tega, ker nismo imeli skupnega odgovora Evropske unije, bile prisiljene, da se morda krši tudi zakonodaja v njihovi državi in potem tudi evropska zakonodaja, kar se tiče zagotavljanja mehanizmov zajemnosti. V ponedeljek je bil ta dogovor zavrnjen z enim samim glasom, ker je pač potrebno soglasje na tem področju mislim, da pa smo danes videli nekaj drugega. Tukaj obstaja podpora vseh političnih skupin za prizadevanje na tem področju. Evropski parlament in komisija morata bolj odločno sodelovati za to, da bi našla izhod iz teh razmer in bi v svetu zagotovila potrebno večino za to, da bi konec koncev omogočili izpolnovanje mehanizmov zajemnosti in odpravili vizume upam, da nam bo to uspelo v naslednjem četrtletju naslednjega leta. Mislim, da je komisija na dobri poti in potem si ne morem predstavljati, da bi svet to zavrnil. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Rad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 to poročilo je resnično nek eh, pregled celotne situacije, ne vidimo pa nobenih eh, konkretnih eh, predlogov ukrepov z vidika Evropske unije za, ta, za to težavo vzajemnosti na področju vizumov. To seveda ni vaša krivda, ampak Evropska zakonodaja ne predvideva nobenih konkretnih ukrepov, s katerimi lahko Evropska unija izvaja pritožbe pritisk nad državami članicami, ki eh, kršijo te eh, dogovore. Eh, to poskušamo reševati z diplomatskimi pogajanji, poskušamo najti diplomatske rešitve, ki očitno niso učinkovite. Zauzemam se za predlog kolega Alvara za nov mehanizem ki bo temeljil na vzajemnosti. Torej, to je mehanizem, o katerem sta se pogajala svet in parlament in upam, da če bo ta mehanizem sprejet eh, v prihodnosti, da bomo eh, dejansko imeli na voljo inštrument, ki bo bolj učinkovit eh, in bolj prepričljiv in na podlagi katerega bodo morale tretje države dejansko upoštevati uh, načelo vzajemnosti z državami Unije imam uh, eh, nekaj vprašanj in sicer prvič eh, glede odnosov s Kanado. Na eh, podlagi stikov, ki jih je komisija imela s Kanado, je bil vzpostavljen nek časovni načrt za reševanje tega problema. Bil sem v Kanadi in eh, govoril sem z ministrom za priseljevanje. Slišal sem celo vrsto lepih obljub, vendar eh, časovni načrt eh, ni, ni jasen. In to bo lahko predstavljalo problem. Zakaj? Zato, ker ta kriterij overstate ne more biti izpolnjen iz preprostega razloga, da ameriški sistem uh, na področju vzajemnega sodelovanja uh, pri uh, izmenjavi informacij uh, preprosto ni učinkovit. To pomeni, da ne moremo imeti dostopa do um, informacij, ki so potrebne za te odločitve. Kar se tiče Japonske, uh, ne razumem, kaj se bo zgodilo po 31. decembru 2012, ko se bo iztekel sporazum z Romunijo. Razumem, da, eh, bomo, da, da so pogajanja v teku, vendar ne vem, ali eh, bo eh, ta sporazum podaljšan ali kaj se bo zgodilo. Hvala. Hvala lepa. Torej pozdravljam vse uh, uspehe, ki smo jih zabeležili, torej glede Brunaja, Brazilije in pa Japonske. Uh, vidimo pa, da obstajajo še težave s Kanado in pa s druženimi državami. Uh, to so države, ki so zelo občutljive glede te politike vizumov. In uh, zanima me naslednje. Komisija je govorila o Esti. Uh, in zanima me, kdaj lahko pričakujemo poročilo o tem postopku. Drugo, kar me zanima, pa je naslednje, komisija je govorila o eh, temu eh, pristopu Pušpul eh, do Kanade in zanima me, če Kanada zahteva, da um, zadržimo naše prosilce za azil, ali gre za to, ali kaj drugega. Vsekakor se mi zdi to malce nenavadno in me zanima, če lahko komisija to pojasni. Now, Hvala lepa. Še nekaj točk imamo pred sabo. Torej, 17. točka zadeva tudi dogovor med EU in Ukrajino, kar se vizumskih obveznosti tiče, pa tudi dogovor med EU in Moldavijo. skupiti. Obeh bomo imeli predsvetov gospoda De Costa. Morda bi lahko upoštevali ta vprašanja, potem pa bi prišli na naslednji točki, kajte gospod Morajs je poročval za Ukrajino. Morda bi bil pripravljen prispevati, ko bo slišal vaše vodne besede, gospoda Kojsta. Well, thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa gospod predsednik. Seveda, danes smo imeli prvo predsedito, prvo izmenjavo mnen o tem poročilu. Leta 2013 smo pripravljeni se o teh eh, vprašanjih glede tega poročila še pogovarjati, tako da smo seveda pripravljeni eh, na nadaljno izmenjavo mnen. Kar se tiče vprašanj, najprej glede sodelovanja na področju organov pregona ali naj ne bi Evropska unija morala doseči dogovor na ravni EU, ZDA, ne pa računati na dvostranske sporozume. Takrat je bilo to težavno, ker je to bil takrat eh, tretji steber in nismo imeli zunanje pristojnosti Evropske unije. V tem trenutku smo se odrekli steberskemu pristopu, saj to je sedaj običajen sistem vzajemnih pristojnosti. Do takrat pa je večina držav članic že sklenila dvostranske sporozume. Če bi takrat dejali, da bomo vse nadomestili eh, z dogovorom na ravni EU-ZDA, bi morali zahtevati mandat na tem občutljivem področju in potem bi verjetno začeli z dolgimi pogajanji ZDA in to bi lahko potem. ZDA dalo izgovor, da bi odložila pristop novih držav članic v program brez vizumskih obveznosti. Tudi, če vam dvostranski sporozumi niso všeč, imamo torej zgodovinsko razlago na podlagi podgodb glede tega in tudi glede učinkovitosti, kajti večina držav članic pač že je sklenila dvostranske sporozume. Potem, kar se tiče ZDA in Kanade in možne časovnice. Glede ZDA bo veliko odvisno od možnega sprejetja novega osnutka zakonodaje na področju odprave vizumov. Tukaj moramo videti, kako bo to potekalo v kongresu za Kanado, kot sem dejal že v vodoma, pa menimo, da bo začetkom veljave nove zakonodaje na področju azila prišlo do znižanja števila prosilcev za azil, ki pravzaprav to niso. In to bi nam potem naj dovolilo, da bi lahko potem sprostili vizume vsaj za Čehe. Morda pa, če bodo izpolnili tudi druge pogoje, tudi za romunske in bogarske državljane. Torej, tukaj roka nimamo, videli bomo na podlagi prvih statističnih podatkov, kakšen bo vpliv te nove zakonodaje dejal pa je bi, da smo v stalnih stikih s kanadskimi oblastmi in spremljamo to vprašanje. Kar se tiče Japonske, Japonska še ni sprejela odločitev, da bo podaljšala začasno izuzete za romunske državljane. Eh, lani je ta sklep bil sprejet 28. decembra, sedaj smo starali, da bi se ne odzvali nekoliko prej, da pa sedaj še usklajujejo svoje osnutke sklepov. Sveda pa si želimo, da bi nadaljevali po dobri poti z Japonsko. Kar se tiče zadnjega vprašanja glede poročila ESTA, tukaj je jasno, da bomo sistem ESTA ocenili potem, ali je ekvivalenten vizumskim postopkom, ko, bo spre, ko bodo sprejeta še zadnja pravila, kajti ta zadnja pravila lahko spremenijo sedanji sistem in sedanje delovanje. ESTA programa v ZDA. Tako da še čakamo. In potem zadnje vprašanje glede faktorjev obveznosti in eh, tega, kar moramo dati na področju eh, vizumskih postopkov. Mislim, da je glede dolgih postopkov in glede prosilcev za azil prihajalo do tega, da je to privlačilo ljudi, ki pravzaprav niso potrebovali mednarodne zaščite v Kanadi. In to je postalo breme. Po drugi strani, pa smo imeli državljane Evropske unije, ki so živeli v revščini, del manjšine, ki ni bil ustrezno obravnavan, ki bi legitimno lahko zaprosili za azil v drugi državi, kot je Kanada. V nekaj primerih je zaščita bila ponujena in zato je Kanada tudi zaprosila, da bi torej tudi v državah članicah dali spodbude za to, in da bi lahko razvili in določeno eh, stopno eh, sodelovanje, naprimer, omenil sem že ustrezne informacije, ki jih je potrebno razširiti glede zakonodaje v Kanadi. Prosijo za to sodelovanje in mislim, da resnično obstajajo spodbude in zahteve in mislim, da eh, mora ta Evropska unija in komisija biti odprti za to sodelovanje. Seveda, da se ne bom ponavljal ne smemo pa ustvarjati, ne smejo ustvarjati novih predpogojev za vizume za obstoječe države članice. In sedaj, gospod predsednik, če se strinjate, bi prešel na naslednji dve točki. Z vašim dovoljenjem bi rad obe obravnaval skupaj, kar se tiče vizumskih sporazumov z Ukrajino in z Moldavijo. To bom storil kar skupaj. Ta predlog je treba obravnavati pač uh, na podlagi um, lastnih um, eh, zaslug, uh, vendar obstaja tu neka paralela. Naj vas spomnim še to, da uh, je sporazum uh, glede vizumov z Moldavijo uh, v veljavi od januarja 2008. Komisija je naredila oceno sporazumov o vizumih 2009 in ugotovila, da je prišlo do nekaj neustreznosti, ki jih je bilo potreba, potrebno popraviti in zato je prišlo do eh, tega ponovnega pregleda. In eh, ti sporazumi eh, so, vključujejo tudi pet držav Balkana, ampak to sedaj ni več aktualno, zato ker so te države sedaj tako proščene vizumom. Na to imamo še sporazume z Rusijo, eh, ampak ta pogajanja še niso končala, zato Torej, sedaj um, moramo zaključiti, kot rečeno, še uh, te sporazume z Rusijo. V Ukrajini je bilo lani uh, več kot milijon 400 eh, tisoč eh, prošen za vizo in v Moldaviji uh, več kot 50 tisoč. Torej, to, te sporazume moramo preučiti na osnovi njihove uspešnosti. Torej, uh, oceno tega najdemo v poročilih eh, komisije. Torej, vemo, da so bili ti sporazumi sprejeti oziroma pogajani eh, v letih 2006-2007 in eh, od takrat se je zelo veliko spremenilo, torej šengenski postopki, pogoji za um, vizume Torej, vse to je bilo medtem spremenjeno in zato mora biti tudi, eh, mora biti tudi ti sporazumi prilagojeni eh, novi zakonodaji. In naj še enkrat eh, poudarim, da v nasprotju sporazumom z Rusijo sporazumi z Ukrajino in Moldavijo niso vzajemni. Torej, naši državljani ne potrebujejo vizuma za. Uh, potovanje v Moldavijo in Ukrajino, ne pa obratno. Pri teh sporazumih moramo tudi do neke mere upoštevati želje tretjih držav. Torej, zaenkrat eh, so ti olajšani, eh, poenostavljeni vizumski postopki dokaj uspešni za Ukrajino in Moldavijo. Ampak eh, kar je najpomembnejša poenostavitev pri teh sporazumih pa je uh, možnost večkratnega vstopa v državo z enim vizumom. Za Ukrajino to predstavlja 35 odstotkov vizumov in za Moldavijo 23 odstotkov. Torej, sporazumi uh, v okviru teh tematik uh, so zaenkrat uh, zelo zadovoljivi, vendar pa moramo eh, pač spremljati eh, še naprej te sporazume. Besedilo, ki ga imate pred seboj, upeljuje eh, določene spremembe. Veste, da je šlo pri prvi poenostavitvi za poenostavitev priloženih dokumentov in pri Ukrajini uh, smo spremenili obstoječe kategorije dokumentov za Moldavijo prav tako. Sedaj imamo ponastavitve, naprimer, za eh, državljane, ki, eh, naprimer, za ukrajinske državljane, ki obiskujejo eh, člane družine, ki so evropski državljani torej zato so sedaj postopki poenostavljeni in to je bila neka vrzel v obstoječih sporazumih. Kar pa se tiče določbe o vizumih z večkratnim vstopom za obe državi, to je sedaj veliko bolj podrobno določeno. Za nekatere kategorije je ta možnost večkratnega vstopa predvidena za do pet let. Kaj to pomeni? Torej, konzulati uh, imajo zelo veliko dela z določenjem obdobja veljavnosti uh, vizuma. In ni veliko vizumov, ki je izdanih za pet let. Sedaj z novimi določbami za uh, te kategorije bo obdobje veljavnosti vizumov pet let, razen za primere, ki jih sporazum sam določa. Za Ukrajino smo um, proučili tudi možnost sistema uh, urgentnih uh, pristojbin, naprimer, če oseba živi daleč od konzulata in uh, želi pridobiti vizum v kratkem času, zato da mu ni treba čakati naprimer deset dni za izdajo vizuma. Uh, te določbe nimamo v sporazumu z Moldavijo kar se tiče um, možnosti odprave uh, zahtevka plačile la vizuma za nekatere kategorije je bilo to uh, uvedeno za Ukrajino, uh, medtem ko pri uh, Moldaviji pa smo že imeli že od samega začetka veliko kategorij, kjer je bilo to predvideno. Določbe Eh, ki jih najdemo v obeh sporazumih in se nanašajo na outsourcing, so prav tako tema, o katerih moramo spregovoriti. Torej, v nekaterih primerjih obstajajo eh, dvomi o zakonitosti dodatnih eh, pristojbin, ki jih morajo plačati v primeru outsourcinga. Naprimer, če imamo normalno pristojbino 25 evrov, na to pa 35 eh, za outsourcing, potem to ni zakonito. In zato eh, bo treba dodati še določbe, ki to določajo. In še na zadnje, verjetno najmanj privlačna eh, določba pa se nanaša na službene potne liste. Torej, v sporazumu imamo že odpravitev vizuma za uh, imetnike diplomatskih potnih listov za Ukrajino in Moldavijo. Mislim, da je uh, tudi popolnoma normalno, da se področje uporabe tega te možnosti uh, razširi in da se to razširi tudi na službene potne liste pod pogojem, da je tak službeni potni list biometrični. Uh, In tu naj dodam še to, da v Ukrajini za enkrat službeni potni listi niso biometrični, medtem ko v Moldaviji so. In izjav, dodali smo izjavo za Ukrajino, kjer je zapisano, da če bo prišlo do zlorabe te možnosti oziroma če bo to povzročalo eh, težave z javnim redom, da EU lahko um, suspendira uporabo te določbe. Za Moldavijo smo uh, prvotno predvideli uh, enako besedilo, ampak uh, po. Uh, Torej, šele po izmenjavi uh, pisem z komisijo in državami članicami. Uh, deležni smo bili nekaj negativnih uh, komentarjev glede odprave vizumov za službene potne liste za Ukrajino. Nekateri so bili mnenja, da uh, to ni dobra ideja glede na trenutno situacijo v uh, odnosih z Ukrajino, pa tudi politično situacijo v Ukrajini. Ampak uh, po razpravi tudi znotraj Afida smo uh, se odločili, da če dodamo nove kategorije, naprimer eh, zastopnike civilne družbe eh, oziroma posebne olešave za mlade ljudi, to ni eh, darilo ukrajinski vladi, temveč je to v korist ukrajinskega prebivalstva in zato eh, ni nobenega razloga, da bi določbe, ki se navezujo na službene potne liste, eh, blokirale ratifikacijo tega sporazuma. Torej, to so bili eh, nek glavni vidiki teh sporazumov. Torej, sporazuma sta bila podpisana 23. julija in 27. junija. Za obe državi imamo dialog, ki je v teku o liberalizaciji režima vizumov in to je že nekaj, kar gre v smeri tega končnega cilja. Hvala lepa, gospode Kojsta. Ko smo slišali torej to poročilo, povzetek sporočila, eh, predlagam, da sedaj damo besedo poročevalcu v ukrajinski zadevi gospodu Morajsu. Hvala predsedojoči, vem, da imamo zelo malo časa, želel bi se odzvati samo na to, kar je povedal. Eh, iz eh, predstavitve komisije je jasno razvidno, da je prišlo do nekaj tehničnih eh, sprememb sporazuma, ki predstavljajo jasen napredek za ukrajinsko prebivalstvo. Vendar z vidika parlamenta je pomembno, da tu povdarimo tudi politični element. Na plenarnem zasedanju prejšnji teden smo razpravljali o situaciji v Ukrajini na EFEDU. To je komisija tudi jasno omenila in razlikovala torej, med uh, ukrajinsko vlado in ukrajinskim prebivalstvom, rekoč, da je to nagrada za prebivalstvo in ne za vlado. Moje mnenje je naslednje. Seveda, če si pogledamo eh, dejstvo, da je zelo majhno število vizumov, zavrnemo in eh, da imamo poenostavljene eh, zahteve, da imamo uporabo tudi predvsej visokih eh, pristojbin 70 evrov, da je bilo to vse spremenjeno, da je bilo prav tako spremenjeno dejstvo, da imamo sedaj lahko vizume z večkratni vstop in tako da je to so vse, eh, vse eh, izboljšave, kar se nas tiče, ampak prav gotovo bomo v Afedu videli tudi, da je to povezano s političnimi vprašanji. Ampak kar se Libeja tiče, je to uh, dober sporazum kot eh, poročevalec za del, ki se nanaša na Ukrajino, lahko rečem, da je to zelo dober svežen eh, sprememb, ki jih v celoti podpiram. Zelo smo zadovoljni s tem, eh, vendar bi torej še enkrat podaril politično razsežnost. To je politični inštrument, ki ga imamo na voljo v kompleksni situaciji Afet eh, bo prejel, bo sprejel 26. januarja svoje mnenje. Do tega to se lahko seveda še spremeni, eh, ampak tako je predvideno. Zanima me pa, torej zadovoljstvom bom prisluhnil k k pripombam, ampak opažam, gospod predsedujoči, da je zelo mraz tu, da je zelo mraz ali, ali še koga drugega zebe. Sem se že bal, da sem samo jaz eh, tako občutljiv. Torej, zato sem postavil vprašanje. Vsekakor jaz zmrzujem. Ampak, torej, več čas sem čakal, da bom prišel na vrsto. Ampak kar se tiče torej AFEDA, smo prisluhnili razpravi na plenarnem zasedanju in uh, zanima me tudi, kakšno je mnenje uh, kolegov, ki ima več izkušenj s tem, tudi mnenje kolegov iz Libeja. Uh, mislim, da so te spremembe zelo, zelo dobre, kar se tiče našega uh, odbora. Za naš odbor je to vsekakor zelo, zelo dober svež spremembe. Hvala lepa. Ne prevzemite vsega, vsega na, na lastne a, rame. A, morda je Božiček prišel prezgodaj. Izvolite. Ali tudi vas zebe? gospod Protasijevič. Uh, eh, hvala lepa. Raje bi govoril v polščini, prosim. Zelo na kratko vem, da imamo malo časa. Tako parlament eh, kot. Torej parlament in pa naš eh, odbor. razpravljamo torej ne samo o civilnih svoboščinah znotraj Evropske unije, temveč tudi v odnosu do naših neposrednih sosedov in sprememb, ki jih tam opažamo. In iz tega vidika gledamo tudi na ta sporazum o olajšanju in poenostavitvi vizovskim postopkov v Ukrajini. To je eden izmed teh mehkih pristopov, s katerim uh, lahko državljanom prinesemo tudi uh, pozitivne spremembe. Torej, to je za nas pomembno v smislu, da to lahko pomaga precejšnjemu deležu uh, ukrajinskega prebivalstva in civilne družbe. In eh, posebej pomembno je to, da imajo lahko eh, države, ki so znotraj Evropske unije in ki so v zadnjih letih eh, dosegle veliko znotraj Evropske unije, torej države, ki so se v zadnjem valu pridružile in eh, to velja za civilne no, družbo in tudi eh, te organizacije so zelo povezane pri izmenjavi z drugimi državami, torej sosednimi državami. To velja tudi za študente in tako dalje. In ukrajinske državljane, ki so obiskali uh, države Evropske unije eh, prav tako eh, pričakujejo tudi v lastni državi spremembe v smeri evropskih standardov. Zato verjamem, eh, da sporazum, ki ga je pred zastopnik komisije zelo podrobno predstavil, vključuje ne samo tehnične vidike, ampak tudi ima tudi politično težo, ki je pomembna in, č, in uh, dobro bo, če čimprej izdamo pozitivno mnenje Evropskega parlamenta, kajti to bo imelo zelo uh, pomembno vlogo in vpliv na. Eh, Ukrajino v tem strateškem okviru. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ne vidim nikogar, zato predajam besedo komisiji, če želite še kaj dodati? Ne. Če ne, vam tega ni treba. V tem primeru se vam zahvaljujem za razpravo in smo pravočasni, sedaj pa lahko nadaljujemo s sestankom koordinatorjev, ki se bo začel čez nekaj minut. In upam, da bomo imeli dovolj koordinatorjev za potrebno večino. Hvala.